svoja mesta. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če zasedete svoja mesta. Spoštovane gospe in gospodje, z velikim obžalovanjem smo morali 17. januarja eh, izvedeti za smrt kolega Soareša. In sicer je bil kolega Soareš eh, tudi poslanec Evropskega parlamenta, eh, bil je član politične skupine SP. D, bil je član različnih odborov, bil je tudi eh, predsednik delegacije za eh, odbore za Izraelom. V njegovi domovini eh, na portugalskem je bil Mario Suarez pomembna zgodovinska osebno. Zauzemal se je zoper zatiranje, zoper diktature in nedvomno je bil za portugalce in za ljudi v Evropi simbol simbol za boj za demokracijo. Kot zunani minister, kot ministerski predsednik in kot predsednik države portugalske je bil osrednja figura eh, pri eh, demokratičnem razvoju svoje države in bil je pomembna eh, spodbuda za pristop Portugalske k Evropski uniji. Za Marjom Soarešom Evropa izgubila odličnega državnika, vizionarja, pragmatika, eh, človeka, ki se je boril eh, zoper diktature, ki se je zauzemal za reforme, ki je bil proti avtoritarizmu in je bil prepričan demokrat. Naša dožnost in naša naloga je, da da počastimo njegovo politično dejavnost in se mu poklonimo v imenu Evropskega parlamenta družini Marija Suareza, njegovim eh, prijateljem. Eh, prijateljev je zelo veliko tudi med nami in vsem tem eh, želim posredovati svoje eh, globoko eh, sožalje in zato vse prosim, da se dvignemo z svojih mest.